Zapisnik in besedila seje 14. oktobra so na voljo. Ali ima kdo kaj proti tem? Ne. S tem je zapisnik sprejet.